Najlepša hvala. Podpiram ta osnutek resolucije več političnih skupin in rada bi izrazila svojo obvezo do tega, da bom še naprej podpirala pravice državljane v Združenem kraljestvu tudi po brexitu. Imamo pa zelo močne in stare odnose in te bomo še naprej zavrvali. Državljanske pravice so človekove pravice in te moramo zaščititi ne samo na evropski ravni, ampak tudi drugot. Evropska unija ima dolgotrajno zgodovino spoštovanja človekovih pravic, zato na to ne smemo pozabiti. Evropska unija se mora še bolj truditi za to, da zagotovimo spoštovanje pravic državljanov v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji moramo še naprej sporočati našim državljanom, da se zavedamo tega eh, problema in da brez avtomatskega sistema za registracijo tega ne bomo dosegli. Najlepša hvala, sedaj pa Anthony Hook, skupina Renew. Najlepša hvala, tri uh, milijoni ljudi ljudi iz eh, evropskih držav, so člani naše skupnosti v Združenem kraljestvu. So zdravniki, medicinske sestre, so naši sosedje, so naši prijatelji, so delavci in starši prijateljev naših otrok. Zelo sem zgrožen nad tem, kako britanska vlada ravna z evropskimi državljani. To žali naš občutek, da fair playa, do pravični, pravične, pra, istih pravil za vse. Britanska vlada in oblasti zahtevajo od evropskih državljanov, da predložijo dokazila in dokumente, ki jih nimajo in zato jim ne dajo dokumenta, s katerim bi lahko dokazali svoj status. Gre za delo vlade, ki jo vodi Boris Johnson, ki dela na podlagi mnenja manjšine in vse skupaj nas pelje v pravo katastrofo. Najlepša hvala, gospa Banting, skupine Renew. Ah, Najlepša hvala. <clears throat> Zelo sem razčaščena, da moramo sprejemati resolucijo, s katero naj bi zagotovili pravice številnih evropskih državljanov zunaj kraljestvu in britanskih državljanov drugot. Pozdravljam to resolucijo, menim pa, da te pravice nikoli ne bi smele biti ogrožene, da jih britanska vlada zaradi brexita ne bi smela ogrožati. Prvo, kar bi morala storiti Theresa May je zaščititi pravice državljanov Evropske unije v Združenem kraljestvu. S tem bi odpravili dolgo, trajno skrb in negotovost. Sedaj pa imamo elektronski dokument, s katerim naj bi dokazali status. Dokument v formatu PDF je zelo lahko ponarediti. In delodajalci bodo zaskrbljeni zaradi takšnih kolifij, poneverb dokumentov, kar bo povzročil še dodatno negotovost. Upam, da bo britanska vlada prisluhnila skrbim državljanom in tudi upoštevala to, kar zahtevamo v resoluciji. Britanski državljani pa so ravno tako zaskrbljeni zaradi svojega statusa v Evropski državi, kjer so si ustanovili dom. Rada bi se zahvalila vsem tistim ki so že dodelili status rezidentstva britanskim državljanom v evropskih državah. Upam, da bodo tako storili tudi ostali in to pravočasno sporoči. Najlepša hvala, sedaj pa Jean Profi. Eh, Napovedali ste napačno osebo. Eh, nič hudega, imenujem se John Howard. Resolucija govori o sporazumu o izstopu kot o ravnoteženem dokumentu. To ta dokument ni, kajti če bi to bil, nam ne bi bilo treba sprejemati predlogov sprememb, ki smo jih sprejeli danes. Realnost je taka, da imajo evropski državljani prav, da se bojijo in da jih skrbi. Britanske oblasti so rasistične in eh, sovražne do tujcev. Vsakdo, ki je imel karkoli opraviti s tem vprašanjem, se tega zaveda. Mislim, da je huda napaka, da bomo omejili svobodno gibanje ljudi in s tem bomo okrnili soboščine, ki jih uživajo britanski državljani in evropski državljani že od leta 1968. In sedaj se sprejemajo življenske odločitve na podlagi režima, ki deluje v skladu željami manjšine. Mislim, da je treba to stvar rešiti pred izstopom sam sicer v to ne verjamem in zato tega ne morem podpreti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Jean Profi. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem za to resolucijo, ki se tiče. 3,2 milijona evropskih državljanov, ki eh, živijo v Združenem kraljestvu, 1,2 milijona Britancev, ki živijo v Evropski uniji. Notranje ministrstvo v Združenem kraljestvu je lani dejalo, da tisti državljani, ki ne bodo zaprosili za rezidentstvo eh, do konca leta 2021, bodo izgnani. To povzroča ogromno skrbi in negotovosti. Evropejci morajo dobiti fizični dokument, ki naj bi dokazoval pravico. Brez tega dokumenta bo lahko prišlo do množične diskriminacije. In sklep Evropskega parlamenta, če potrdi končni sporozum o izstopu, bo odvisen od tega. Sama sem potrdila in glasovala za to resolucijo zaradi tega, ker poziva 27 držav članic, da spremejo ukrepe, s katerimi bi dobili pravno gotovo za britanske državljane, ki prebivajo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Naslednja ima besedo Barbara N. Gibson, tudi skupine Vinju. Najlepša hvala. Popolnoma sem prepričana, da je bila odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, res huda napaka. Vendar pa, če bo do tega prišlo, je nujno potrebno, da se zaščitijo pravice državljanov Evropske unije, tistih, ki živijo v Združenem kraljestvu in britanskih državljanov, ki živijo v državah Evropske unije. Ta resolucija je požela res ogromno eh, podpore in to kaže na to, da delo Združenega kraljestva ni zadostno. Z ljudmi se ne sme barantati. Strlo me je to, da bomo zapustili Evropsko unijo, vendar pa z veseljem glasujem za resolucijo, s katero bomo zaščitili pravice državljanov v tem procesu. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Polčak iz skupine LS. O, se upravičujem. Gospa Claire Fox je prva. In glasovala sem proti tej resoluciji, zaradi tega, ker sem že od referenduma leta 2016 govorila o tem, da bi morali zaščititi pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in kritizirala Torice zaradi tega vprašanja bi morali in da bi jim morali dati status. Ta resolucija kritizira britansko vlado zaradi napačnih razlogov. In da naj bi dokazno breme bilo na plečih vlasti na mesto državljanov. To je smešno. Zato britanska vlada ne bo imela možnosti nadzoruje to, kar se je dogajalo na njenih meja. Zato ni, ravno tako nisem glasovala za resolucijo, ker govori o tem, da je izguba svobode gibanja tragična izguba Združenega kraljestva. In To, da si tega ne želimo, eh, ni, eh, ne izhaja iz tega, da bi bili sovražni do tujcev, da si ne želimo evropskih državljanov oziroma kresa. To, eh, to so res hude obtožbe in omejuje soverenost eh, določene države, ki naj se sama odloči, kakšne pravice dodeli državljanom in katere so njihove dožnosti. Pozdravljam pa tiste, ki spoštujejo pravice Britancev že sedaj v Evropski uniji. Najlepša hvala, sedaj pa Stanislav Polček. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res eh, obžalujem izstop z druge kraljestva iz Evropske unije. Skupaj bi bili močnejši. Mogoče se druge tega veselijo, naprimer Rusija. Po drugi strani pa. Pozdravljam, da je ta sporazum pravičen in uravnotežen. Pozdravljam tudi to, da bomo zagotovili spoštovanje državljanskih eh, pravic državljanov EU in Britancev v Evropski uniji. Sporazum naj bi zagotovil uravnoteženo in pravično rešitev, vendar pa je bilo to sprejeto samo na ravni deklaracije. Sporazum pa ne pokriva tistih, ki živijo na britanskih otokih ravno tako, ne govori posebej o škotih in o valižanih. Vseeno pa mislim, da je sporazum dober, zato sem resolucijo podprl. Gospa Anderson. Pred 31. januarjem, ko me bodo vrgli ven iz Evropske unije, kljub temu, da smo demokratično zahtevali to, da ostanemo v Evropski uniji bi se vam rada zahvalila za podporo in za to, da ste vedno zagovarjali velokonočni sporazum. S to resolucijo želimo zagotoviti spoštovanje pravice državljanov na Severnem Irskem in da še naprej lahko uživamo pravice, tako kot vsi evropski državljani v drugih evropskih državah. Britanska vlada je želela spremeniti pravice za priseljence prebivalci Severne Irske ne bodo več smeli uživati pravice do združitve družin evropskega državljanstva. In to je slabo za vse, ki živimo na Severnem Irskem. Zato se nas je veliko odločilo za irsko državljanstvo moramo biti zelo sumničavi do države, ki, ne, ki se ne drži svojih obljub in Britanija bo vedno zmagala na tem področju. To moramo biti. Hvala, sporočujem. Najlepša hvala. Mik Wallace je naslednji. Ga ni? Clearly the rights of over 3 million EU citizens in the UK Več kot um, 3 milijoni evropejcev živi v Združenem kraljestvu in več kot milijon Britancev v Evropski uniji. Njihove pravice je treba zaščititi. Ravno tako je treba zaščititi pravice v okviru velikonočnega sporazuma. Ravno tako je treba zaščititi pravice zaradi neoliberalne politike Evropske unije. In eh, politika Evropske unije povzroča varčevalne ukrepe, ki spodkohvavajo izobraževalno politiko, pravico do stanovanj ravno tako. Um, spodkopava socialno varnost. Na Irskem imamo vlado, ki želi rešiti stanovansko krizo. Uh, bo ta vlada omejena zaradi fiskalnih pravil Evropske unije? imamo zasebno javno partnerstva, ki gradi stanovanje in zato nas bo to stalo dosti več, kot bi nas drugače. Nažalost pa Evropska unija podpira takšne politike. Gospa Daly, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Um, pogrešala bom kolege Sinn Feina in tudi kolege iz uh, stranke za Brexit mislim, da bomo vsi obžalovali, da bodo naši kolegi odšli. Vseeno pa podpiram to resolucijo, z, z katero naj bi podprli pravice državljanov in tudi pravice znotraj velikoločnega sporazuma. Skupščina na Severnem Irskem pravi, da velikonočni sporazum deluje. Povedala pa bi rada naslednje. Če ta sporazum velja in deluje, kaj to pomeni? To pomeni, da imajo prebivalci Severne Irske pravico do tega, da se lahko sami odločijo, če so Britanci ali Irci, tako kot je to zapisano v velikonočnem sporazumu. Severni Irci, ki živijo um, tam in nimajo britanskega državljanstva, ne smejo biti prisiljeni, da to storijo. Najprej hvala, gospod Kjuč. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tik pred brexitom moramo pregledati spoštovanje državljanskih pravic v Žene kraljestvu pred izstopom. Na milijone evropskih državljanov živi v negotovosti, še posebej tisti, ki so zaprosili za status rezidentstva. Istočasno je treba zagotoviti pravice Britancev v Evropski uniji državljani držav članice Evropske unije bi morali dobiti po hitrem postopku dokaz za to, da imajo pravico do rezidentstva tudi po prehodnem obdobju. Britanska vlada pa je napovedala izgon tistih, ki tega dokumenta ne bodo imeli. To povzroča negotovost. Predsednik vlade Johnson želi doseči dogovor o prihodnih odnosih do konca leta 2020. Vendar pa se moramo zavedati tega, da bo zaščita in zavarovanje državljanskih pravic ključnega pomena za podporo temu sporazumu. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Po letih mukotrpnih pogajanj smo v Evropskem parlamentu sprejeli resolucijo, s katero naj bi zaščitili državljanske pravice po izstopu Združenih kraljestv. To smo storili s težkim srcem, zaradi tega, ker bomo pogrešali naše britanske prijatelje. Ne bomo pa pogrešali supremacističnih eh, nacionalistov, ki so sprožili brexit. Mi zahtevamo vzajemnost. Evropska unija bo obravnavala Britance, ki prebivajo v Evropski uniji na način, s katerim bo Združeno kraljestvo obravnavalo evropske državljane. V mislih imam Britance, ki živijo na Kanarskih otokih in pa tudi mislim, mislim imam Špance, ki delajo v Gibraltarju. Želim pa povdariti naslednje. Veliko dela je treba opraviti za to, da zagotovimo, da bomo pojasnili sodelovanje Združenega kraljestva v politiki svobodnega gibanja ljudi in tudi na področju sodelovanja s um, organi kazenskega pregona in s sodstvom za to, da bomo uspešno preganjali zločince in organiziran kriminal. Gospod Hanen, hvala lepa. Zdi se, da smo v sporednem vesolju, ko slišimo to razpravo. Skoraj da ni stika z resničnostjo, s tem, kar se dogaja. Bil sem stalni kritik Theresa May glede njene počasnosti pri priznavanju pravic državljanov EU v Združenem kraljestvu. Sedaj pa ta sistem deluje in deluje veliko bolje kot vzajemni sistem katerekoli države članice izmed 27. -terice. Ni res, da ne deluje. Ni mehanizma, da se jim zanika status. Lahko zahtevajo za več dokazil, ampak ti urbani miti, ki jih slišamo in prišli so tudi do mene iz volilnega okraja in se potem skazali, da niso resnični, želijo samo vznemiriti naše zaveznike v državah članicah EU. Ko prisluhnem kolegom liberalnih demokratov tukaj, ko slišim, da želijo imeti bolj enostaven sistem, potem pa kritizirajo sistem osebne izkaznice. Potem se moram spraševati, kakšni so njihovi resnični motivi. Hvala lepa, gospod Henan. Horwood. Uh, Hvala lepa. Glasoval sem za to resolucijo Evropskega parlamenta, tudi zaradi ustrezne kritike, zaradi arbitrarne, neurejene scheme za ureditev statusa 27-terice naših kolegov, sosedov, prijateljev v Združenem kraljestvu. Naj se zahvalim Giju Ferhofstatu, ki je dobil veliko zaveznikov za njegov nenehen boj za pravice državljanov v tem procesu, tudi tistih, pravic Britancev v 27-terici. V 20. odstavku resolucije je zapisano, da veliko državljanov Združenega kraljestva ne želi izgubiti pravic evropskega državljana. In to bi morda lahko rešili tako, da bi imeli pridruženo evropsko državljanstvo. To bi podparil, kar se tiče pravic za tuje državljane. Že imamo primer za to. Britanija. Imamo pravice za irske državljane na severnem Irskem in po Združenem kraljestvu in dajemo tudi druge pravice, tudi volilne pravice državljanom Malte, Cipra in drugih držav Commonwealtha. Torej, to se lahko stori in tako bi potem ne odrekli teh edinstvenih pravic evropskim državljanom. Hvala lepa. Naslednji je gospod Pospišil. Ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča podporil sem to resolucijo. Mislim, da je glasovanje bilo izjemno pomembno. To je bil jasen znak, da bomo v obdobju po Brexitu pravice državljanov EU v Združenem kraljestvu zaščitili, da je to zelo pomembno za nas. To je zelo politična zadeva. In ko bomo si ogledali podrobnosti, bomo morali reči, da je še prav posebno za državljane EU v Združenem kraljestvu ureditev statusa velika prednostna naloga. Prihajam z Češke. 35 tisoč Čehov živi stalno v Združenem kraljestvu. Za nas je politična nuja, da dosežemo dokončni dogovor, vključujoč pogoje za te ljudi, da bodo lahko dostojno živeli v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa peten minuta. Glasoval sem proti resoluciji o umiku izstopa Združenega kraljestva. Iz dveh razlogov. Najprej, ker je resolucija predkritična do Združenega kraljestva glede schem, ki jih imamo, kar se tiče tistih, ki želijo živeti v Združenem kraljestvu in ureditev statusa v bistvu smo pred 27-terico, veliko pred. Zelo pomembno je, da imamo vzajemno pravice tudi za državljanje Združenega kraljestva 27-terice in v resoluciji tega ni. Drugič, ta resolucija v svoji razpravi in predlogu, kar se tiče prostega pretoka, popolnoma zanemare referendum, ki smo ga imeli 2016. Možnost Združenega kraljestva, da nadzoruje svoje meje, je ključnega pomena za Brexit. In ta resolucija sploh ne prizna tega dejstva. Mislim, da je ta resolucija samo poskus sabotiranja glasovanja o Brexitu v Bruslju konec tega meseca, ko se bomo odločili o končni usodi sporozuma o stopu Združenja kraljestva in tem boste odločili vi tukaj v Evropskem parlamentu. Zato sem glasoval proti tej resoluciji. Hvala lepa. Naslednja je Nina Jill. Hvala lepa. Podprla sem to resolucijo, kar se tiče državljanskih pravic v sporozumu o izstopu Združenega kraljestva. Mislim, da daje jasnost, kaj bo v prehodnem obdobju in kaj se bo zgodilo potem. Kot smo že slišali, imamo 3,5 milijona državljanov EU v Združenem kraljestvu, ki imajo vsi svoje osebne zgodbe in razmere. Imajo pa nekaj skupnega. Želijo, zagotoviti varno prihodnost zase in za svoje družine. Vlada Združenega kraljestva je storila vse, kar je v njeni moči, da oteži stvari. Ni ustreznega sistema ali fizičnega dokumenta, ki bi jim omogočil, da dokažejo svoj status za zaposlovanje ali za stanovansko politiko. To je zelo težko v West Midlands, v mojem volilnem okraju. Imam primer ki dokazuje strašne izkušnje, ki jih imajo nekateri državljani EU v Združenem kraljestvu. Pozabljamo, da migranti EU prispevajo veliko več v blagajno Združenega kraljestva, veliko več kot poprečni odrasli v Združenem kraljestvu. Šokantno pa je, da vlade ne skrbi usoda 1,5 milijona državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU upam, da bodo tisti, ki se borijo za to, laboristi, se še naprej zauzemali za te pravice do samega konca. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Imamo še čas za še eno poročilo ob razložitve glasovanj. Konferenci o prihodnosti Evrope pa ne bomo sedaj mogli govoriti, ampak pisno ali pa jutri po dejanskem glasovanju. Kot sem dejala, če ne boste mogli predstaviti obrazložitve ustno, lahko to storite pisno. Tisti, ki ste se prijavili za konferenco o prihodnosti Evrope, vam že sedaj povem, da ne bo časa. Imamo čas samo še za eno poročilo, to je poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politike Evropske unije na tem področju. Tisti ostanite tukaj. Najprej gospod Omarji. Torej, letno poročilo 2018 človekovih pravic in demokracije v svetu ter politike Evropske unije na tem področju. Prosim. Gospa predsedujoča, hvala lepa. Mehaniko na svetu, ki vodi do kršitev človekovih pravic, moramo dekonstruirati. In vidimo, da neoliberalna politika ne vzdrži ko vidimo, kako se razvijajo avtoritarne prakse in ko vidimo, kako se širi nasilje in kako se širi ta način vladanja. Neoliberalizem in avtoritarizem hodita skupaj. To je res globalno, to pa je res tudi v Franciji, kjer vidimo, kako se trenutna oblast brutalno, kako skuša brutalno zatreti socialna gibanja. In vidimo in smo usupli, kako oblast duši gibanja, ki bi lahko nasprotovala, ki želijo nasprotovati neoliberalnim gibanjem. Dan danes lahko celo mirni demonstrati na ulici umrejo. Ker vidimo, da se uporablja orožje, kar vojno orožje strani policije, ki je prepovedano v veliko državah Evropske unije proti tem demonstratom. Na danes pravice sindikalistov, novinarjev niso več tisto, kar so bile. In tudi individualne svoboščine, ki jih imamo v naši ustavi, ki so posvečene v listini temeljnih pravic in človekovih pravic, ne vzdržijo več. Potrebno je torej izpostaviti ustrezne vrednote in načela. Potrebno je zagotoviti, da bo oblast tudi upoštevala določena pravila. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, držite se odmerenega časa, da bomo končali ob času. Gospa Šojdrova, sedaj ste na vrsti vi. Za udelenje slova. Evropska... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija je bila in mora ostati odločna zagovornica človekovih pravic po svetu. Poslovni interesi morajo biti povezani s spoštovanjem človekovih pravic. To ne sme postati žrtev poslovnega okolja. Zato moramo uporabiti tako sankcije, kot tudi pozitivne spodbude znotraj razvojne pomoči in podpreti tiste vlade, ki zagovarjajo človekove pravice v svojih državah. Sem pa zelo razočarana, da predlog spremembe, ki zadeva razmere glede življenja kristjanov, ni bil sprejet. Kristjani, ki so pogosto žrtve diskriminacije in nasilja, nismo pozvali k zaščiti njihovih pravic. Me prav zanima, kako resno mislim, Evropski parlament glede tega vprašanja. Zato sem torej na koncu glasovala proti tej resoluciji. Hvala lepa. Gospoda Polčaka ni. Gremo naprej. Gospa Daly. Um, Hvala lepa. Človekove pravice bi naj bile univerzalne in nedeljive. To naj ne bi bil predmet instrumentaliziranja. In točno to imamo v EU. Človekove pravice se instrumentalizirajo za cilje zunanje politike. Tistih, ki jih ne maramo, ali še prav posebno tistih, ki jih zeda, ne marajo jih, potem obremenimo s kršitev človekovih pravic. In tukaj vidimo tudi, da je šlo za to pri uboju Sulejmanija in tudi generala Almohandre. In potem absolutna tišina Evropske unije glede tega to, se mi zdi sramotno, da lahko govorimo o človekovih pravicah kjerkoli druge. To sta bila vaška častnika, ki sta se borila proti ISIS-u in sta bila ubita na sovereno močo v Iraku na letališču v Bagdadu, kjer sem bila. Si lahko predstavljate, kaj bi rekli, če bi poveljnika generalštaba ZDA ubili na hitru, potem bi seveda bili zelo odločni in glasni. In to je težava s tem poročilom. Govorimo in govorimo, obsojamo ljudi, ki jih ne maramo, nič pa ne rečemo o človekovih pravicah in kršitve leteh doma. Nasilna brutalnost francoskih oblasti proti demonstrantom, kolega je o tem govoril. In naši katalonski kolegi, ki sedijo v zaporih, namesto da bi bili tukaj. To je absolutna sramota in zato sem glasovala proti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ždanoka, minuta zeleni. Hvala lepa. Tudi sama ne podpiram to, tega dejstva, da Evropska unija želi učiti vse druge, kako ravnati na področju človekovih pravic. Prav bi imeli in pravico, to pravico bi imeli, če bi dejansko tudi mi spoštovali človekove pravice. Ampak vseeno sem glasovala za to resolucijo, zato ker se mi je zdaj en odstavek zelo pomemben. Omemba množičnega statusa brez državljanstva, to je potrebno rešiti ne samo izven, ampak tudi znotraj EU to, da imamo toliko apatridov, je zelo velika težava za mojo državo. Kaj ti vsak deseti Latvijec nima državljanstva in tudi nima pravice glasovati na lokalnih volitvah? Priporočamo tistim, ki bodo ostali v Združenem kraljestvu in v EU, da seveda ne doživijo take usode, da bi samo zaradi izvira bili apatridi, čeprav so lokalno prebivalstvo velika večina ta resolucija razlog za diskriminacijo. Glede izvora to ni umenjeno in to škoda. Hvala lepa. Pospišil je naslednji in tudi zadnji govornik v tej razpravi. Potem pa imamo še dve kratki poročili. Potem konferenca o prihodnosti Evropi tega pa ne bo. To bo pa preloženo na jutri. Hvala lepa. Hvala lepa predsedujoča, podprl sem to poročilo. Mislim, da je vprašanje človekovih pravic zelo pomembno za Evropsko unijo in dobro je, da si ogledamo ne samo razmere, kaj je človekov pravic doma, ampak tudi v tujini. Podprl sem to poročilo, samo eno pripombo bi rad dodal. Da ne bi samo govorili o dobrih zamislih, zelo dobro je, in dobro bi bilo, če bi Evropska komisija dejansko te zamisli pretvorila v dejanja. In države, ki jim ponujamo pomoč, ekonomsko in drugo, morajo spoštovati človekove pravice. In to moramo mi vedeti. Če bomo še naprej podpirali države, kjer se drastično kršijo človekove pravice, potem to ne bo dobro, to ne bodo dobre zamisli. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo McAllister, letno poročilo o izvajanju skupne zonanje in varnostne politike. Tri govornike imamo. Čakam na prvo govornico, Mihajla Šojdrova, imenu e LS. Minuta, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa gospa predsedojoča, podprla sem to poročilo. Mislim, da je prav, da Evropska unija svojo zunanjo in varnostno politiko oblikuje tako, da delujemo multilateralno. Kar se tiče odnosa z NATO, je to gotovo zelo pomembno. Oni so glavni varuh naše varnosti in tako bo ostalo še nekaj časa. Nekaj pomislekov pa imam, kar se tiče vloge Evropskega parlamenta. Saj bi naj bili tretji stepel te politike. Mislim, da bi na tem področju morali slediti vodilni vlogi sveta in držav članic. Vseeno pa je dobro, da tudi Evropski parlament je sprejel to stališče. Hvala lepa. Gospa Vrečonova. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala lepa za priložnost, da izrazim svoje mnenje glede poročila, ki ga nisem mogla podpreti. Po eni strani poročilo zelo elokventno opiše izzive in grožnje, s katerimi se EU sooča. Pa naj si gre za to, da moramo biti bolj odločni, kar se tiče Rusije, za hibridne grožnje ali za kibernetske napade. Z vedno več napetosti na Bližnjem vzhodu pa bi rada opozorila proti zameglitvi meja med dobrim in zlom. Nekdo, ki uničuje države in nekdo, ki želi samo preživeti in se razvijati. Evropska unija bi morala tukaj spremeniti svojo politiko. Morali bi prepoznati iransko vodstvo kot grožnjo in Izrael kot našega partnerja. Pomagati moramo Irancem, ki se borijo za spremembe in to pogrešam. Hvala lepa. Guido Rajl, minuta prosim je že 14:45, potem pa konec. Hvala lepa. Nasplošno sem proti pristopu Zahodnega Balkana k EU, zato sem glasoval proti temu poročilu. Že pri pristopu Bolgarije in Romunije sem bil proti in pri prostem pretoku. Smo videli, da je to imelo strašne posledice za porurje, za mojo domovino. Ta prost pritok naj prinesel prostitucijo, kriminal, delo na črno in e, socialne prevare. In ravno socialne prevare, ti socialni stroški, ki rastejo za mesta v Poruru, ki so v stečaju, so strašni in to pravijo župani SPD iz Tujzburga eh, in drugih mest. Tukaj potrebujemo eh, manj prostega pretoka in manj velikodušnosti. Hvala lepa. Tako, zaključili smo obrazložitve glasovanj. Do 15.00 je zasedanje prekinjeno, potem pa bomo nadaljevali. Hvala za vaše sodelovanje, lep dan.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 Ali želi kdo kaj dodati? Ne, potem je zapisnik sprejet. Na našem dnevnem redu pa je tematska razprava in sicer izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno. Naj vam povem, da v tej razpravi ne bomo dovolili vprašanj v okviru eh, modrega kartona. Najprej bom dala besedo gospodu Weberju, ki je podal ta predlog. Izvolite. Ta razprava, dame in gospodje, dragi kolegi, se ne nanaša na zgodovino. Gre pravzaprav za našo prihodnost kajti zanikanje zgodovinskih dejstev pomeni zanikanje prihodnosti. Več kot 40 milijonov smrtnih žrtev nas spominja, da se vojna nikoli več ne sme ponoviti. Začetek vojne je bilo največje kaznivo dejanje v zgodovini. Nacistična Nemčija je storila najhujši zločin na človeštvo. In vsak državljan mora za to prevzeti odgovornost. Vsi politiki v Evropi in izven nje pa morajo biti dovolj odgovorni, da se ne poigravajo z zgodovino. Ne moremo sprejeti Putinovih poskusov, da na novo napiše zgodovino. Rusija je trpela med drugo svetovno vojno, napadla jo je nacistična Nemčija. Bodimo jasni, ampak pakt med Hitlerjem in Stalinom je bil pakt med dvema hudičema, med dvema diktatorjema. In ta pakt je pomenil začetek napadov na številne evropske države, Finsko, Polsko, Estonijo, Latvijo, Romunijo in tako naprej. Za milijone evropskih državljanov je ta pakt pomenil, da je desetletja zatiranja, trpljenja in diktatorstva. Pakt med Hitlerjem in Stalinom je bil napad na mir in pa demokracijo. Danes lahko kot Evropski parlament jasno rečemo, tega več nikoli ne želimo. Evropska unija predstavlja mir, stabilnost in demokracijo za usrednjo in vzhodno Evropo. Smo za solidarnost v Evropi, smo za spomin na zgodovino, zato da bi ohranili našo skupno prihodnost. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, gospod Weber. Sedaj pa bomo prisluhnili svetu. Nikolina. Hvala lepa za priložnost, da bi razpravljali o pomembnem vprašanju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 nam kaže, kako se lahko Evropa.